da tisti, ki tukaj delajo, da eh, se res zdi relevantno take stvari govoriti. Ordine del giorno rekale. Sedaj pa je na vrsti vprašanje za ustni odgovor z razpravo o bazah podatkov o rasnem in etničnem izvoru v Evropski uniji. Začenjamo razpravo. Prvo, na začetku imajo besedo avtorji. Kot prva Flašikova-Benova. Dobri večer, pani komisarka. Hvala lepa, dober večer. Draga komisarka, skladno z nedavnim informacijami v medijih, eh, francoska policija izkorišča eh, baze podatkov o rafineričnem izvoru za izgon Romov. Nevladne organizacije so tudi se pritožile eh, da je prišlo do ustanavljanja baz podatkov o rasnem etničnem izvoru in so tudi že pozvale ustrezne organe za sistem. Francoski organi zanikajo obstoj takšnih podat eh, baz podatkov. Večkrat smo že slišali, da so biometrični podatki o izgnanih Romih shranjeni v podat bazi podatkov OSCR in v novi podatkovni bazi, eh, ki se zdaj ustanavlja. Po poročanju tudi izraelska druga država članica EU shranjujejo podatke o etničnem in rasnem izvoru. V zvezi s tem svet razpravlja o snutku sklepov o potojočih kriminalnih skupinah po zelo dvomnih pogojih in ne da bi pri tem obvestil parlament. Zato sprašujem komisarka, kaj bo komisija storila glede obstoja teh baz podatkov v Franciji in ali bo komisija preverila te informacije. Ali komisija misli, oziroma če bo gotovila komisija, da Francija krši načelo eh, nediskriminacije, katere ukrepe bo sprejela, da to odpravi in ali bo pričela možnost sprošiti postopkov za ugotavljanje kršitve zoper Francijo glede razvoja drugih držav članicah eh, z izpostavljenim obstojem podatkovnih baz na podlagi etničnega drastnega izvora, ali bo komisija sprožila preiskavo, da bi zbrala dodatne informacije o tovrstnih bazah podatkov in preverila njihovo zakonitost v skladu z načelom nediskriminacije. Na Še zadnje vprašanje. Kaj bo komisija storila za zagotovitev, da bi države članice v njihovih upravnih postopkih in postopkih kazenskega progona ne bodo uporabljali etičnega profiliranja? Grazie, la parola. Hvala. Besedo ima kolegica Flotre, dve minuti trideset. Oui, madame... Euh, Hvala lepa, gospa Reding, dober večer. Danes pa, mislim, da ste upravičeno eh, tukaj veseli, kajti komisija je odgovorila na eh, ta opozorilo komisije. V zadnji minuti so podali ta odgovor in tudi zagotovili ustrezne posedoralne pos, eh, zagotovila, ki so potrebna, zato da bodo prenesli direktivo o prostem pretoku. Upam, da bomo s tem lahko prekinili ta postopek eh, o kršitvi. Mi v Evropskem parlamentu pa imamo tudi pravico izvajanja nadzora v takšnem primeru in da poznamo ali in da vidimo, ali so bile izpolnjene te obljube, ki so jih podali francoski oblasti v zvezi s tem. Ampak vsi se verjetno spomnite, da ste tudi spraševali Francijo glede dokumentov, uh, ki jih zbirajo in pa informacije, ki jih zbirajo. In zanima me, ali ste dobili kakšen odgovor v zvezi s tem. Potem, ko smo v tisku ponovno videli te okrožnice, ki so bile diskriminatorne, eh, ponovno so se pojavile informacije o tem, da obstajajo baze podatkov, ki združuje osebne podatke, kjer so navedeni tudi eh, etnični eh, podatki. In zanima me, ali nam ta, ti novi dogodki kljub temu vodil k temu, da se sprašujemo o tem, ali so francoski eh, organi tukaj resnično lojalni, ali so njihove informacije korektne. Sprašujem se, ali boste danes še napovedali, kakšne so vaše analize tega na podlagi dokumenta, ki ste ga eh, zahtevali od francoskih oblasti. Ali obstaja možnost eh, tudi eh, sprašiti postopkov za ugotavljanje kašitev so pred Francijo zaradi tega? Eh, In sicer zlasti zaradi zaščite um, osebnih podatkov, kot je to predvideno v zakonodaji skupnosti. Mislim, da e, evropski državljani e, upravičeno pričakujejo, da bo komisija pokazala svojo uh, odločenost, ustrajnost pri tem in da bo ustrajala pri francoskih organih. No, da bi vam povedala, da bo ustrajala tudi pri drugih državah članicah, ki, kot je to pač zelo uh, na široko dokumentirano sledijo tem slabim navadam, ko gre za dome, eh, Rome. Uh, gre torej za te baze podatkov, ki se širijo tudi druge. In Francija priznava, da ima štiri nezakonite baze podatkov, kjer zbirajo osebne podatke, uh, kjer cel, zapisujejo razne genetične izvore ljudi. Grazie. Eh. Hvala. Prosim vas, da se držite časa, ker smo že pod časovnim pritiskom. Kolegica Intfeld, eh, dve minute. Hvala. Gospa komisarka, poznamo vas kot zelo odločno osebo, pogumno osebo in uh, vas ne zaostavi nihče. Uh, in niti ne, in niste taki, ki bi kimali, kimali če se nekaj. Uh, za, želite, potem gledate direktno do cilja. Tako da upamo, da boste tudi v tem primeru tako zelo odločeni. Ta teden ste objavili sporočilo komisije o učinkovitem izvajanju listine o temeljnih pravicah. In tam piše, da bo komisija v celoti izkoristila svoje pristojnosti in zagotovila, da bodo države članice izvajale evropsko zakonodajo v, v polnem upoštevanju temeljnih pravic in da ne boste oklevali s tem, da bi začeli postopke o ugotavljanju kršitev. V primeru Francije se sprašujem, zakaj se Evropska komisija nanaša izključno na izjavo vlade, če pa, kot je pravkar povedala Helen Flotre, obstaja cel kup različnih izjav, za katere se je izkazalo, da so bile nezanesljive. Zakaj komisija, kot smo že večkrat zahtevali, ne začne svoje preiskave? Kot veste, Evropski parlament v večini vas podpira imamo veliko sicer uh, nasprotovanj strani držav članic, ampak mi vas podpiramo, gospa Reding. Glede razmer v Francijo, pa tudi razmer v Italiji, ker se zdi, da so stvari še bolj resne, pa tudi razmere v moji državi, zanima me najprej, ali lahko obstoj teh podatkovnih baz potrdimo. Ali imamo dokaz, da res obstajajo oziroma ne obstajajo, ali imamo seznam. Ko gre za nizozemsko, vem, da obstaja seznam kajti občine, ki ustvarjajo te podatkovne baze, so zelo ponosne na to, kajti mislijo, da prav zelo dobro delajo, verjetno uh, imajo tudi zelo dobre namene. Ampak če obstajajo te podatkovne baze, ali mislite, da je to zakonito ali ne? Kajti če je zakonito, potem sploh ni potrebno razpravljati, če pa ni zakonito, potem pa moramo začeti s postopkom ugotavljanja kršitev. Tako preprosto je to. Evropska komisija ne oklema na drugih področjih. Vi sami ste se lotili opozicije in takoj, ko ste želeli urediti uh, plačevanje za gostovanje v eh, mobilnih storitvah, tudi ko gre za kartelne dogovore, komisija ne okleva. V tem primeru pa bi komisija po našem mnenju morala ukrepati. Gospa Reding, to je sedaj trenutek, da mora Evropska unija dokazati, vrednote Evropske skupnosti in da bo posredovala takrat, kadar se kršijo temeljne pravice. Državljani nas opazujejo, kot je rekla NN Flotre. Vas prosim, da prijete k nam v odbor uh, eh, za, za civilne soboščine, kjer boste povedali, kakšne ukrepe namerava komisija sprejeti in pričakujem kot članica parlamenta, pa tudi kot državljanka EU, da bomo storili vse in dostop vsem Eh, tako, ko gre za Francijo, kot za druge države članice. Hvala. Grazie, la... Hvala. Gospa Ernst, dve minuti trideset. Meine Damen und Herren, ich stelle... Gospe in gospodje, postavljam vprašanje, kako je za antidiskriminacijo in eh, za pregonom Romov v Evropi. Če sedaj poslušamo, da obstajajo banke podatkov in te banke podatkov so kot take prepovedane, eh, če eh, jih ima francoska žrtarmerija eh, in če se v njih eh, vodijo eh, rastni podatki in sicer profilaktično, potem je sod že prekipel. Gre za osebne podatke o rasnem in etičnem izvoru. Tu je nevarnost diskriminacije, zlorabe izredno velika. In samo pod popolnoma točno določenimi eh, nameni, ki eh, ne merijo na diskriminacijo, je mogoče zbirati podatke na tem področju. Romov ni mogoče kriminalizirati. Eh, etično eh, motivirne, motivirane banke podatkov so protipravne. Romov ne. Romi ne smejo postati predmet zbiranja tovrstnih podatkov. Vi ste proti eh, kakršnemu koli zbiranju rasnih in etičnih eh, podatkov. Bom čisto odkrita. Sprašujem se bolj in bolj. Kaj imamo poleg govorov, govorov in govorov? Kaj se eh, dejansko tu dogaja? Kaj smo dejansko napravili v EU čisto iz praktičnih vidikov, da bi zboljšali položaj Romov, razen da govorimo, govorimo in govorimo. Če eh, gledamo na zajemanje podatkov, potem ugotovimo, da so Romi postali grešni eh, kosli. V mnogih državah eh, Evrope izganjajo jih. Imamo Kosovo, imamo Francijo, imamo načelo proti diskriminaciji in komisija je očitno zadovoljna. In na to gledam nekoliko drugače kot prehodna govornica. Ko gre eh, za to, da mora Francija urediti vprašanje eh, prostega gibanja. Eh, treba je ustaviti, zaustaviti izgon Romov in tisti, ki so jih še izgnali, bi se morali vrniti v Francijo vprašati si je treba, kakšne zanesljive informacije imate, kakšne pobude boste povzeli, če te banke podatkov dejansko obstajajo in ali bo prišlo v takih primerjih eh, do postopka kršitve zakonodaje eh, zoper ustrezne države. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa ima besedo komisarka Reding, prosim. Gospe in gospodje, mislim, da to, kar počnemo, tudi pomeni kršitev človekovih pravic. Tako pozno se tukaj sedimo in govorimo o tako pomembnih vprašanjih, o katerih bi morali govoriti podnevi, ne pa sredi noči, ko običajni normalni ljudje počivajo in spiva. Imeli smo številne razprave, škandale in številne ukrepe v zadnjih tednih. In mislim, da bi ta parlament moral pogledati, kaj se je zgodilo v Franciji in kakšen odziv je bil Evropski komisiji kot nekaj, kaj bi lahko bil zgodovinski dogodek. Do sedaj v zgodovini Evropske unije še ni bilo da bi začeli sodni postopek zaradi pravic. Začeli smo jih zaradi trgovine, gospodarstva, financ. Prvič sedaj je bilo tako in na podlagi Lizbonske pogodbe in na podlagi listine o temeljnih pravic, ki je vključena v Lizbonsko pogodbo, je komisija rekla dovolj je dovolj. In komisija se je odločila, vseh 27 komisarjev, 29. septembra, da začne postopek za ugotavljanje kršitev z Francijo. In sicer na podlagi neizvajanja teh pravic, pravic ljudi, pravic posameznih državljanov. Mislim, da ni mi potrebno govoriti o vseh pritiskih, do katerih je prišlo od takrat naprej. Komisija je rekla, soglasno začnemo postopek na sodišču. Franciji smo postavili ultimat. Če ne bi odgovorili na pozitivno spremljiv način do 15. oktobra, potem bomo začeli s tem postopkom. To je pač običajni postopek, tako delujemo v primeru vseh držav članic. Kaj se je zgodilo? Francija je dala odgovor. In to je prvič in tudi edinstveno v tem, kako obravnavamo vprašanja. In osebno sem prepričana, da je bil to prvi trenutek Evrope državljanov. Verjetno bodo zgodovinari nekoč to tako označili. Smo sedaj sredi nekega postopka, sredi tega boja, tako da mogoče drugače gledamo na to objektivno gledano, kaj je storila Francija? Francija je storila točno tisto, kar je komisija prosila, da stori. Na podlagi direktive iz leta 2004 obstajajo materialne pravice, to so postopkovne pravice, ki obstajajo zato, da bi zaščitili državljane pred nespremljivimi ukrepi organov, takrat, kadar so um, v stiku z njimi. In tega Francija ni storila, zato smo rekli, do 15. oktobra moramo dobiti elemente, ki bodo jasno pokazali, kako boste spremenili francosko zakonodajo, s katero boste začeli, boste prenesli uh, te postopkovne pravice, procesne pravice in nam tudi pokazali konkretni časovni okvir, kako boste to prenesli v zakonodajo. In to smo dobili. Dobili smo eno uro pred iztekom roka, ampak prijeli smo to. Od sobote naprej, ob, od osmih, moji strokovnjaki pravčujejo dokumente. In prišla sem danes, ravno danes sem prišla do tega zaključka, da vsi elementi, ki temeljijo na zakonodaji, ki jih je komisija zahtevala od Francije, so bili podani, se pravi, se to so odgovorili. Seveda pa se to še ne uporablja v francoski zakonodaji, kajti najprej mora iti skozi senat, potem pa se to potem de facto prenese v francosko zakonodajo in se uporablja tudi realno. Tako da smo se odločili, da smo veseli, tem, kar so nam francozi dali, ampak s tem ne moremo zapreti primera, zaključiti primera, kajti vse te obljube, ti elementi zakonodaje, ti predlogi zakonov še niso na takšni ravni, da bi se izvajali. Zato smo rekli, da bomo primer zamrznili, ampak ostal bo odprt. Ostal bo odprt do tistega trenutka, ko bo francoska vlada resnično de facto v vsakodnevnih postopkih uporabljala to zakonodajo. To je eno. In mislim, da je to res prava zmaga. Pomislite na vse tisto, kar se je zgodilo. Sedaj pa francozi pravijo, ni problema, ni problema, sploh ni bilo nobenega problema. Ja, bil je problem. In oni so nam sedaj pokazali zakon, s katerim bodo to spremenili in če bodo storili. Jaz mislim, da bodo. Pa še eno vprašanje. kako posamezniki, kako so ravnali s posamezniki v obdobju v, v, poletja. Ali sem zagotovili ta jamstva kot posameznikom, kot evropskim državljanom, oziroma ali so jih diskriminirali? Zakaj nisem pričela s postopkom ugotavljanja kršitve na podlagi te zakonodaje? Če želimo ukrepati, lahko ukrepamo le na podlagi uh, pravnih dokazov. Ne moramo delovati kar, ker imamo pač nek občutek, ker smo prepričani, da nekaj narobe. Ne, potrebujemo pravne dokaze. Zato smo prosili francosko vlado, da bi dobili dosjeje posameznikov. To smo dobili. To je kar velik kup Moji strokovnjaki sedaj to preučujejo. Povedali so mi, da bodo imeli še dodatna vprašanja za francosko vlado in mislijo, da bodo to analizo zaključili čez štiri tedne. Tako da imamo ta dva primera, takšno je stanje danes. Mislim, da je to pomemben element. Čisto odkrito bi rada povedala parlamentarcem, da izvajanje, izvajanje direktive iz leta 2004 o prostem pretoku to ni odlično, ampak to, kar smo do sedaj videli, kar je pač komisija bila tako zelo močna, je, da vse tiste druge države, ki tudi niso popolne, sedaj pravijo, aha, tudi mi bomo to začeli izvajati. Tako da se je nekaj res zgodilo, premaknilo in mislim, da je vsa Evropa sedaj razumela, da se ne šalimo. In da so pravice posameznikov, naših državljanov in pa vrednote naše družbe nekaj resnega. Toliko francozih. Tukaj smo sprejeli torej komisijo to odločitev pa še ni zaključena, še vedno je odprta. Vprašanje o podatkovnih bazah, ki bi jih naj francoska žandarmerija uporabljala in ki bi naj vsebovali etnične elemente. Komisija zelo podrobno spremlja razvoj na tem področju. Torej, tukaj smo dobili zagotovila strani francoskih organov, da je vse v redu, ampak tukaj pa gre za drug sistem. Tukaj imamo namreč francosko zakonodajo o varstvu podatkov in ravnanju s podatki, ki ga v skladu z našimi poročili nadzira francoski organ za varstvo podatkov. CNIL je to, to je ta organ, CNIL in Državna komisija za varovanje podatkov in ta je opravil pregled inšpekcijo in naredil tudi prejšnji teden predhodno poročilo. Tega ste videli, videli ste, kakšen je bil rezultat knila. Tudi jaz sem to prebrala in tako kot je to včasih tudi zapisano v tisku, stvar ni pa polna. Kaj ti knil je zelo jasno povedal, da mogoče ni etničnih elementov, so pa vsekakor podatkovne baze, ki niso bile odobrene, ki jih organi niso odobrili. Glede upoštevanja zakonodaje EU informacije, ki smo jih dobili, morajo zagotoviti, da je vse pokrito, da direktiva varstva podatkov to pokriva. Temu je mogoče lahko tako, če gre zgolj za uh, tiste stvari, ki so povezane z emigracijo. Tam imamo več jamstev, varovalk in te imenujemo občutljivi podatki. Občutljivi podatki so takšni, da jih lahko obdelujemo samo v izjemnih primerjih. Naprimer tisti, ki so v javnem interesu. In za njih veljajo tudi ustrezne varovalke. Te varovalke pa morajo zagotoviti zadevne države članice. kadar obdelava podatkov ne spada v okvir direktive o varstvu podatkov, potem velja okvirni sklep iz 2008 o zaščiti osebnih podatkov, ki jih obdelamo v okviru policije in pa prosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Se prevečujem, tako se pač ta inštrument imenuje. Torej, ta takrat velja. Takrat pa imamo potem problem, kaj ti? Ta direktiva, ta okvirna direktiva, velja le od 27. novembra letos, torej takrat bo začelo veljati, 27. novembra letos bo ta začel veljati. Torej na podlagi te direktive so pristojnosti komisije omejene. Na konkretna vprašanja, ki ste jih zastavili, pa bom odgovorila še sedaj, torej poleg tistih uh, francoskih, ali obstajajo še druge države članice, ki bi lahko preverili obstoj uh, takšnih podatkovnih baz, ki bi vsebovale podatke o rasnem in etničnem izvoru. V skladu z direktivo varstvo podatkov, obdelava takšnih občutljivih podatkov je dovoljena le izjemoma in o tem je potrebno obvestiti organ o varstvo podatkov, torej državni organ o varstvo podatkov v Franciji je to knil. In te izjeme, zaradi, kadar gre za javnega interesa, torej kadar gre za javni interes, je treba v takšnem primeru potem o tem obvestiti tudi komisijo. V takšnem primeru potem nacionalni organ za varstvo podatkov in pa tudi komisija ocenita, ali so ukrepi skladni s pravili za varstvo podatkov. In tukaj imamo sedaj rezultat predhodne analize Knila, kjer pravi, da takšnih dovoljenj niso, torej, da jih nihče ni prosil za to, za takšno dovoljenje. Tako da bi tukaj moralo pravosodje v Franciji praviti svoje delo. Pravosodni organi v Franciji so odgovorni in bi morali opraviti to delo. Kaj pa na nizozemskem? Tam je bilo tudi več takšnih pas podatkov, ker so to predvideli in so potem obvestili o tem komisijo leta 2005 in 2006. Najbolj kontroverzne baze podatkov so bile povezane s kazenskim, eh, kaznivimi dejanji mladih karibskega izvora in te podatkovne baze so takrat izbrisali. Nedavno pa je ena občina na nizozemskem nameravala ustvariti takšne podatkovno bazo, ki bi temeljila na etničnem izvoru, ampak se je odrekla temu kot eh, odgovor na priporočilo nizozemskega organa za varstvo podatkov, kar pomeni, da ta sistem v skladu z direktivo, kjer mora organ za varstvo podatkov, nacionalni organ za varstvo podatkov, uh, se odzvati. On je odgovoren za to. Mimo grede bi rada povedala tudi parlamentu, da delam na tem, da bi naredili revizijo direktive o varstvu podatkov, tako da bi okrepili neodvisnost pa tudi možnost posredovanja nacionalnih organov za varstvo podatkov znotraj evropskega okvira. Toliko za enkrat. Pravijo mi, da moram končati, kajti po polnoči ne bo več tolmačev. <laughs> Hvala. Grazie, commissar. Hvala komisarki. Sedaj pa imajo besedo predstavniki političnih skupin. Nisem prekinila komisarka, ker je to bil tudi pomemben prispevek. Bom pa prekinila kolegice in kolege, kajti zasidam, ne moremo zasidati eh, dosti čez polnoč. Najprej za Evropsko ljudsko stranko, gospa Matju, dve minuti. Hvala lepa, dragi kolegi, gospa Reding. Zelo sem vesela, ko vidim, da ste danes objavili, da kolegi komisarje ne bo več preganjal Francije v zvezi s tem, ampak temu bi rada postavila vprašanje. Pred nekaj časa smo v odboru Libe o tem govorili Francija bi naj podala vsa, vse te podatke leta 2006 in 2007, kot tudi preglednice, ki so povezane s prenosom te direktive. Uh, In, in sedaj, leta 2010, ste videli, da še niste prenesli tega. In takrat mi niste odgovorili, zato danes zahtevam, da mi odgovorite na to. Še nekaj rada povedala glede teh podatkovnih baz. MN. E Tukaj se je polemika sedaj okrepila, namreč zelo enostavno je o tem govoriti. Dobili ste sklepe knila, poročilo, ki, ki ga je dobil tudi premije. Jaz sem bila ena izmed uh, naslovnikov uh, tega poročila, tako da vem, kakšno je bilo. Vem, da ste storili več stvari, uh, namreč govorite o zaščiti človekovih pravic, ampak ne gre samo za zaščito manjšin, treba zaščititi vse človekove pravice. Uh, vsi, vse je treba spoštovati, tudi v Franciji smo taki, da nas je potrebno spoštovati. In teh podatkovnih baz men nikoli ni bilo, knil je naredil preiskavo in eh, vključeval nekaj ključnih uh, elementov, uh, eh, ne se so besede, kot so Rom in tako naprej, in tega niso nikjer našli. Edino, kaj bi lahko očitali, uh, Eh, žandarmariji, je, da niso objavili, prijavili teh eh, podatkovnih baz. Ampak tukaj ne gre za torej, te genealoške podatkovne baze. Nacionalna žandarmarija ima določene podatkovne baze. Prosim vas, kmalo bom končala, sem edina od ELS, ki bom govorila tako, da želim govoriti v imenu svoje skupine te protokolne baze sprašujejo ljudi, ki nimajo stalnega domisi, d, uh, prebivališča in označen tudi etnična pripadnost. Tako da se res upravičujem, če ni prišlo do tega, da bi prijavili to knjigo, ampak kljub temu morate priznati, da to ni. Seveda je res, morate to priznati. In gospa Redik, prosim, nehajte obtoževati francosko vlado, kajti srotna stvar postaja že prav čudna.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 V Franciji bo to povezano s potojočimi kriminalnimi skupinami uh, in pa Romi in zato je nujno, da nadaljujete s preiskavami, da bi dobili dodatne podatke o tem, ali obstajajo te podatkovne baze in da tudi preučimo, ali so zakonite ali ne na podlagi pravila nediskriminiranosti. Strinjam se z vami, ampak kljub temu pa bi potrebno preveriti, Francija je rekla, da bo to preneslo v zakonodajo in da bo dala časovni okvir primeru te direktive eh, pa gre za to, da se je mogoče Francija samo formalno obvezala temu, zato da je pač dala odgovor komisiji. Zanima pa me, ali je dala konkretni odgovor. To je bilo dobro vedeti, govorite o koledarju, o časovnem okviru, ampak zanima me, ali je to ta stvar v teku. Francija sedaj eh, že petič revidira zakonik na tem področju in Tako da me, me, me zanima, ali bodo šli preko tega, ali bodo stvari poglobili. To je potrebno zelo natančno spremljati. Glede spoštovanja načela diskriminiranja, pa bi nas ne smejo uh, kar zavesti te francoske obljube. Hvala lepa. Grazie. Hvala. Za skupino ALDE, kolegica Grisbek, dve minuti. Gospa komisarka, gospa predsedojoča, sicer je že zelo pozno, ampak ta razprava je zelo strastna. In slišali smo zelo jasne izjave z vaše strani, eh, ampak pojavila se je danes nova francoska spletna stran in tam očitno obstaja tudi zelo podrobna baza podatkov z imeni eh, Romov, sorodstvene stopnje, avtomobilske tablice in tako naprej. In ponovno je govora o tem, da pravzaprav ne vedo za obstoj te banke podatkov. Eh, tveganje obstaja, da so te baze podatkov diskriminatorne. Eh, gospa komisarka, eh, poznamo vas po vaši odločnosti. Kaj boste storili in koliko drugih dokazov še potrebujemo za to, da bi se odzvali, za to, da bi ugotovili, da je eh, postopek za kršitev utemeljen? Pravila je potrebno spoštovati, to je tudi osnova naše evropske demokracije. Izgon v Franciji, no, ta okrožnica je bila omaknjena z velikim zanimanjem. Smo prisluhnili eh, vašim pojasnilom danes večer in eh, prav tako smo slišali, da ste mnenje, da so te garancije, ki jih je Francija podala dovolj za spremembo eh, zakonodaje. Eh, če bi želeli slediti vašim razmišljanjem, bi potrebovali tudi pregled teh dokumentov kajti od vaše izjave eh, danes imamo nekoliko vtis, da ste morda kapitulirali, pokazati moramo, eh, da se želimo lotiti tega problema in da eh, se evropska politika mora izvajati in spoštovati tudi zakonodaja v smislu demokracije. Hvala za zelene. Romiva Irueda, minuto 30. Señora comisaria, cuando... Hvala, gospa komisarka. No, kot že rečeno, zdaj ste rekli, enough is enough, dovolj je dovolj. In eh, mnoge osebe tukaj in tudi na cesti so ploskali, kajti to je povzročilo velika po eh, pričakovanja za vse tiste, ki še vedno menijo, da je mogoče evropski projekt izpeljati. In eh, no, kot že rečeno, Eh, bili so tudi nasprotniki eh, močne države, gre za temeljne pravice. In eh, to je bil pravzaprav tisti zvesek. Zdaj smo nekoliko presenečeni in mi tega nismo razumeli zakaj pravzaprav gre, da se je ta dosje sedaj uh, odprl, gre za prost eh, pretok, uh, ne za diskriminacijo. Mislim, da je bila to pomankljivost, uh, ampak uh, kljub temu smo ploskali vaši inicijativi. Zato smo sedaj nekoliko zmedeni po tem, kar ste povedali, ne samo mi, ampak vsi tisti, ki so upali da boste eh, dovolj ambiciozno delovali. No, ampak vemo, da mm, po drugi strani seveda imamo zaupanje v francosko vlado, ampak to lahko postavimo tudi pod vprašaj. In slišali smo, eh, da v predelavi direktive o prostem gibanju eh, želite poskrbeti za to, da se ne bi eh, diskriminiralo potojočih narodov. Mislim, da nas to frustrira, tega ne bi smeli nadaljevati, zato vas eh, pozivamo, eh, da nam prosim omogočite, da imamo še naprej pričakovanja, ki ste jih sprožili, ko ste rekli, dovolj je dovolj, treba se zoprstaviti francoski vladi in drugi vladam. Hvala za levico. Gospod Tavares, minuto 30. Gospa komisarka, govorimo o nediskriminaciji, o temeljih pravicah, o prostem gibanju. Gre za temeljne pojme, na katerih temeli naše evropsko delo. Države članice eh, delujejo v dobri veri, Eh, to potem lahko pozdravimo. Gre pa tudi za debato, ali smo mi evropske institucije eh, sposobne zagotoviti, da se bodo eh, te pravice tudi izvajale, ali smo dovolj jasni v naših izjavah in ali smo sposobni tudi sankcioniranja, kar zadeva dobro vero, imamo jasne odgovore. Imamo države, članice, kot je Francija, ki niso delovale v dobri veri, kot že rečeno, obstajajo te dokumenti, vendar pa uh, te dokumente vidimo potem natisnjene v tisku. To se je uh, zgodilo poleti, to se je zgodilo v bankah podatkov. Kako je mogoče reči, da bank podatkov ni česa objavljene na spletnih stranih? Uh, eh, imamo informacije o izvoru o uh, ciganih, uh, s temi švara naprimer in iz drugih mest. Uh, tu moramo dati uh, jasno odgovor, gospa komisarka. Uh, um, rečeno je bilo, da je to zgodovinski dogodek, da je komisija prvič jasno odgovorila, vendar imam zelo veliko dvomov, zelo veliko dvomov zato, ker imajo tudi novinari zelo veliko dvomov v odboru Libe, uh, tam je bil prisoten tudi tisk in. Uh, Rečeno je bilo, da gospa komisarka ne bo preganjala Francije, drugi so rekli, da se bo to zgodilo, eni so rekli, da je to odloženo, pa nečrtano, če komisija eh, to jasno ne pove in besede niso bile jasne, potem tega ne razumemo. In mi smo vaši zavezniki, če želite govoriti jasni jezik. Eh, če ne, potem pa, eh, no, kot že rečeno, bomo mi vodili ta primer naprej, če komisija ne bo govorila o njem. Hvala. Hvala. Gospoda Brgicija ni v avli, zato so na vrsti naslednji na seznamu. Najprej kolegica Gönc, minuto 30. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Riza je pravzaprav pokopala občutek za varnost pri mnogih eh, evropejcih in to seveda hrani eh, politične ekstremiste vendar pa to lahko privede tudi do takšnih fenomenov, eh, da se etnično skupino navede kot vir nevarnosti, eh, se jih povezuje z kriminalnimi dejanji. Eh, francoska vlada je začela izganjati Rome iz Francije na etničnih osnovah. No, francoska žandarmerija še naprej zbira eh, podatke o etičnem izvoru. Eh, komisija je dejansko čuvarka temeljnih vrednot eh, in zato mora ukrepati zoper Francijo. Zelo pomembno je ohranjati javni red. Policija ima tu pomembno vlogo, vendar pa je nespremljivo, da se na etnični osnovi zbira podatke. Eh, kajti to bi lahko hranilo eh, diskriminacijo. Eh, večina Romov je zelo revnih v Evropi. Mi imamo ambiciozne načrte za boj zoper revščino v načrtu do leta 2020. Vendar pa moramo nekaj napraviti v tem boju zoper revščino. Hvala. Grazie. Hvala. Sedaj pa ima besedo kolegica Gris minut. Hvala lepa. Danes ste marsikaj povedali. Naj vam povem, da uh, Francija ni pokazala dovolj dobrega delovanja pravne države. Pa naj še naprej citiram, da bomo sedaj morali videti konkretne rezultate na podlagi evropskih vrednot. V svojih rokah imam. Uh, tem, listino temeljnih uh, pravic in celote se ne strinjam z vašim nadušenjem, kajti kateri dokaze komisija potrebuje, da bo šla dle, katere komisije komisija rabi, da bo obsodila to diskriminatorno uh, ravnanje, izgon eh, teh ljudi iz Francije, pa tudi drugih državah. Seveda, komisija je povečala svoje delovanje, ko gre za integracijo Romov, tudi preko uporabe strukturnih skladov, ampak v tem času smo imeli podoben, uh, smo ravnali podobno kot noj in se skrivali v, v glavo pesek, ampak ali se nis, nismo pri tem plunili vlastno skledo? Gospa Berža, minuto 30. Je me berek mon micro, non, c'est bon, excusez-moi. Euh, merci, madame. Hvala lepa, gospa predsedujoča gospa Reding, tudi jaz sem danes razočarana. Namreč prepričana sem, da smo številni pozorno poslušali vašo izjavo in smo vas podpirali. Razumeli smo, da je postopek, ki ste ga sprožili glede eh, prostega gibanja, prekinjen. Ampak danes gre resnično za vprašanje diskriminacije. Eh, čakate na dokaze in eh, francosko vlado boste zahtevali, da jih da. Rekli ste, in ponovno ponovili vsakič, ko vas sprašujemo o tem. In moram vam povedati, gospa komisarka, da vsem spoštovanim se spoštujem ali se mogoče ne, malo ne norčujete iz nas. Tako konec tedna sem bila v Marseju. Srečala sem se z druženji, ki delajo z Romi. Gre, več let že delajo na tem. In moram reči, da sem bila pretresena, pretresena gospa komisarka, potem ko so mi povedali, kakšne so razmere, v katerih živijo Romi v Marseju. Romi v Franciji se bojijo, tiho so, ne upajo sploh več iz svojih domov. Up, otroci se ne upajo v šolo. In tudi socialne eh, delavci si ne upajo do njih. Takšno je stanje, gospa komisarka. Takšne so razmere, v katerih živijo Romi. Uh, baze podatkov MENS Žandarmerija je rekla, da jih, bo, da jih je črtala, ampak pozorno preberite to, kar piše mnenju Knila. In videli boste, gospa komisarka, da omenjajo etnični izvor v kontroli, ki ga Knil izvaja. Tako da zahtevate te kontrole. Knil je nesporna organizacija, zato da zahtevate vso kontrolo, ki ga izvaja in potem boste dobili tisto, kar potrebujete. Dobjamo... Eh, Mi je zelo žal, ampak tudi ostali še morajo priti do besede. Lopez Aguilar, minuto 30. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, 9. septembra je ta parlament sprejel resolucijo in potem se je sprožila razprava. Parlament je opravil delo in vsi tisti, ki so mnenja, eh, da se po takšnih izjavah nič ne zgodi. E, no ja, dejansko gre za razočaranje, ni postopka e, zoper Francijo. In e, poteka debata o temeljnih pravicah, o prostem pretoku. Imamo prost pretok blaga in kapitala. Ampak samo, če bomo imeli prost pretok za evropske eh, državljane bo stvar eh, delovala. Torej, to vprašanje baz eh, podatkov, eh, s tem se mora komisija ukvarjati, vendar pa bi morali biti vsi pozorni tudi zoper nevarnost populizma. Eh, poskušamo najti grešne kozle, vendar pa ne pravih odgovorov. To pomeni, da se moramo zoprstaviti populizmu, boriti se moramo za integracijo tistih, ki so bili izključeni in zlasti tudi za Rome. Eh, parlament je organiziral konferenco o integraciji Romov in ta parlament eh, mora povedati, da to delo ni zaključeno. Mi smo pravkar šele začeli z njim. Eh, in imamo še zelo veliko poti pred eh, seboj. Eh, tudi ta postopek kršitve zoper Francijo. No, ta debata je bila vsekakor zelo koristna. Grazie, la parola all'onorevole. Hvala, gospod Inču, eno minuto. Prešedinte, a še akum štim ku toči. Hvala, gospa predsedujoča. Kot vsi vemo, je leto 2010 evropsko leto projekta eh, boja zoper um, revščino in socialno izključenost. Vendar pa smo mi to leto ta boj izgubili. Položaj temeljih pravic v Evropski uniji postaja vedno bolj kritičen in nikakor se stvari ne izboljšujejo. Eh, zaradi gospodarske krize eh, v eh, nekaterih državah članicah opažamo fenomene diskriminacije, kar njihove vlade eh, spodbujajo. In eh, etnična diskriminacija z operome je že dokazano dejstvo. Komisija mora nadzirati spoštovanje temeljnih pravic v Evropski uniji in jih braniti. Sicer bomo izpostavljeni tveganju. Tudi drugi primeri diskriminacije v državah članicah morajo biti eh, ustrezno sankcionirani. Eh, komisija mora začete preiskave dokončati in eh, se ne sme uh, dati pritiskati. Ja. Sedaj pa sledi catch the eye, eno minuto, gospod Sogor. Az etnikai alapú diskriminációt egyértelműen tiltja az EU. Torej, uh, Baze podatkov na osnovi etničnega izvora so po evropskem in mednarodnem prav, pravu jasno prepovedane. Kljub temu pa imamo sum, da nekatere države članice diskriminirajo uh, na osnovi etničnega izvora. Želim opoz vas opozoriti na zakon, ki uh, zapostavlja uh, manjšino tudi zelo odkrito ali bo, ali je slovaška vlada novelirala zakon v dobri smeri, eh, je eno vprašanje. Po drugi strani so predvidene denarne kazni in s tem eh, ogroža eh, nacionalno manjšino. Beniški odbor o tem govori jasno, govori co in sicer, da slovaški zakon omejuje uporabo mačarskega jezika manjšini. Zato prosim komisarko, da upošteva vse takšne praktike, prakse in jih kritizira in ne samo to. Hvala. Komisar. Badesku. Gospa komisarka, pred mesecem dni je Evropski parlament izrazil pomisleke zaradi izgona Romov iz Francije. Evropski parlament je 2007 sprejel strategijo za vključevanje Romov, do sedaj pa ni zadovoljive rešitve. Nasprotno, poročanje v medijih Eh, v zvezi z obstojem eh, baze podatkov MINS kaže, da je treba razpravljati o spoštovanju temeljnih eh, pravic. Zato naj bi komisija začela preiskave v državah članicah in zagotoviti mora, da ne prihaja do diskriminacije na osnovi etničnega izvora. Vendar želim pozdraviti korak francoske vlade, ki je bil najavljen v petek. Francija mora sprejeti še nadaljne ukrepe za vključevanje Romov. Hvala, gospod Lunaček, eno minuto. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, današnja razprava kaže, kako pomembna je odločitev Evropskega parlamenta sprejeta 9. septembra, da smo jasno rekli, da Francija država članica EU um, krši temeljne pravice in diskriminira ljudi na osnovi etnične pripadnosti. In vi, eh, gospa komisarka, ste z entuzijazmom in odločenostjo našteli vse, kar ste doslej storili in mi vas eh, pri tem podpiramo. To, kar se je zgodilo, je naslednja. Naš, eh, po našem smo storili korak nazaj. Zahteva, da naj bi bil postopek zaradi kršitve pogodbe tudi, eh, ker je prišlo do diskriminacije zaradi etnične pripadnosti, Eh, dokazujejo dokumenti, ki jih eh, objavljajo tudi francoski časopisi. Jasno je prihajalo do diskriminacije Romov zaradi etnične pripadnosti in ne samo, eh, in ni prišlo samo do kršitve svobode gibanja. Torej, zato vas ponovno pozivamo, da postanete aktivni in da začnete postopek zaradi kršitve pogodbe. Hvala. Gospod Pašk. Hvala. Veliko krat se ustvarjajo baze podatkov za ljudi, ki sodelujejo v kazenskih postopkih. To je skladno s nacionalno zakonodajo in dostop je omogočen zgolj od, uh, organom, ki imajo dovoljene za to in je tudi namenjeno preprečevanju kaznevih dejanj. Pripričan sem, da varnostni organi drugih državah, kot sta Nemč, eh, pa se pravi, Nizozemska in Francija, eh, uh, zainteresirani zgolj za takšne informacije, ki jih pač potrebuje za upravljanje svoje delo. Informacije o etničnem in rasnem uh, izvoru seveda niso vključene. Sveda bi to lahko vse skupaj preučili in bi tudi to uredili tako, da bi se Evropska unija s tem strinjala. Grazie, eh, la parola. Voilà. Gospod Sejžedi. Hvala, drage kolegice in kolegi. Gibanje Jobik na mačarskem je že 2006 eh, dalo pobudo, da bi v kazenskem eh, registru registru kavzinske evidenci zapisali tudi etnično pripadnost, tudi cigansko pripadnost. Ampak levičarski mediji so se pritoževali zaradi tega. Menilo je štiri leta in sedaj vidimo, da v Franciji imajo take sezname in na nizozemskem cigane gledajo kot nacionalno tveganje in v mnogih zaporih prav tako ugotavljajo pripadnost eh, in registrirajo pripadnost ciganski eh, skupnosti. Slovakinji, ki je, se je glasno eh, režala eh, nad eh, mačarskimi žrtvami, pravim naslednje. Ona obsoja eh, evidentiranje eh, ciganske narodne skupnosti, po drugi strani pa podpira slovaški zakon o uporabi mađarščine. Hvala, sedaj pa ima besedo še komisarka Reding. Mi je zelo žal, da jo moram prositi, da naj bo čim krajša. Shall, uh, madam president, first. Ja, gospod predsedujoča, najprej primer proti Franciji. Ni bil, nismo tega opustili ali preložili, ker pač moramo počakati, tako da do, začne se zakon izvajati v praksi in ne moremo soditi zgolj na podlagi pravnih predlogov. Ti predlogi so v redu, ampak potrebno jih je izvajati, tako da bomo lahko zaključili ta primer. Drugič, glede pas podatkov, kje je ta uh, komisija za varstvo podatkov izvaja svojo kontrolo skladno z francosko zakonodajo, ki po tem primeru tudi skladno z evropskimi direktivami in mi se moramo nanašati na neodvisne nacionalne organe za varstvo podatkov, kajti oni so tisti, ki so po evropski zakonodaji odgovorni za izvajanje analiz in mislim, da je francoski organ pokazal, da lahko to delo opravi. Potem, ko sem povedala vse to, pa mislim, da bi bilo zelo pomembno se vrniti k samemu bistvu. Poleg francoskega primera imamo 10 milijonov Romov v Evropi. Oni so največja manjšina v Evropi. Prihajam iz države, kjer je 500 tisoč državljanov, Romov pa je 10 milijonov. Tako da moramo malo videti, o čem govorimo. Živijo v večini držav članic v veliki revščini. Imajo številne probleme eh, stanovanj, izobraževanja, zdravja itd. Tega problema nam ni uspelo rešiti in mislim, da je to tisto, kar je najhujše. Tako da upam, da bo vse to, kar se bo nadaljevalo, tudi zato, ker ne bomo dovolili te diskriminacije, da bomo vsi ti dogodki služili vsaj eni stvari, sicer da bo države članice se prebudile. V spominu imam še vedno tisti sestanek, ministrski sestanek v Kordobi, aprila letos, kjer smo med sedem in ker je bilo med 27 držav članic, le tri, so bile le tri zastopane na ministerski ravni. Potem pa leto dni kasneje ministerski sestanek, potem ko smo opravili vse analize z delovno skupino o razmerah, v katerih živijo Romi, o tem, ali se uporabljajo, bi uporabili Evropski sklad, tako da bi videli, kaj se dejansko dogaja pa smo imeli novo ministrsko sosedanje, kjer smo želeli konkretno videti, kakšne so obveze držav članic glede nacionalnih strategij za Rome v kontekstu oziroma evropskem okviru. In upam, da to vse to ne bo lepo, da bo služilo vse eni stvari, je sicer to, da ne bomo Romo potiskali kar nek kot in da bomo uspeli rešiti problem ekstremne revščine. Če nam tega ne bo uspelo sedaj, mislim, da imamo priložnost, da to storimo sedaj. Če nam to ne bo uspelo sedaj, potem bo prihodna generacija evropskih parlamentarcev imela enake razprave, kot jih imamo mi v teh zadnjih tednih. Temu se pa moramo izogniti. Torej, odreagirajmo. Hvala, gospa komisarka. Razprava je končana. Hvala vsem, ki so sodelovali na plenarnem zasedanju in hvala tudi tolmačem za potrpljenje.